Ladies and gentlemen, welcome to our... Gospe in gospodje, dobrodošli na eh, skupnem sestanku odbora AFET in LIBE in DEVE. Pozdravljam se kolege, ki jim je uspelo priti v Brusel kljub težavam s prometom, na nizozemskem in v Belgiji. Najprej prva točka sprejetnega reda, če nimate pripomp, je dnevni red sprejet, sporočila predsednika, v tem trenutku jih nimamo. Tretja točka, tu imamo eh, sprejeti zapisnika vsej 23. januarja, 1. februarja, dok E, če do konca tega tedna ne bo nobenih prepomp, bom smatral, da smo sprejeli zapisnika. Četrta točka dnevnega reda. Sedaj pozdravljam gospo Louise Arbor. Večina med vami ve, ker je bila pogosto gostja v parlamentu, e, posebna predstavnica generalne sekretarja Združenih narodov za mednarodne migracije. Eh, in imeli bomo izmenjavo o globalnem dogovoru o migracijah. Eh, dobrodošli tukaj, veseli smo, da ste tukaj. Kot eh, posebna predstavnica vodi Luis Arbor, pravzaprav follow-up po konferenciji leta 2016, pristojna je za globalni dogovor o migracijah. Torej, kot sem že povedal, poznamo jo v parlamentu, imeli smo že večkrat priložnost govoriti z njo v preteklosti, pred kratkim smo imeli v Libeju junija 2017 srečanje in smo se pogovarjali o globalnem dogovoru o migracijah. Samo še ena o pripomba z naše strani v imenu odbora AFET. Mi menimo, da je pomembno, da parlamenti igrajo močno vlogo pri implementaciji globalnega dogovora. Naš eh, odbor tesno spremlja postopek globalnega dogovora in danes eh, je današnji sestanek samo eden izmed Eh, cele vrste aktivnosti. Eh, mi smo zelo angažirani z različnimi deležniki iz eh, Združenih narodov, pa tudi z drugimi mednarodnimi akterji, pa seveda tudi državami članicami EU. Potem eh, pripravlja se resolucija o globalnem eh, dogovoru, sprejeta eh, bo aprila in sicer po izjavi Federike Mogherini. Toliko z moje strani, sedaj jim dajem besede gospe Zipel v imenu odbora Libe. Hvala lepa. Lepo je, da uh, lahko govorim v imenu eh, Libeja, čeprav nisem podpredsednica, temveč eh, sem samo koordinatorka. No, jaz sem eh, vas sedaj sem vam omogočil napredovanje. No, morda drugič. No, Vesela sem, da smo danes tukaj. Vidim, da so tu tudi kolegi iz različnih odborov tega parlamenta. Upam, da bomo imeli dobro razpravo danes popovdan. Parlament in zlasti odbor Libesta posvetila zelo veliko pozornosti celotnemu procesu v zvezi z globalnim dogovorom o migracijah. Mi menimo, da je to zgodovinska priložnost, eh, s katero lahko dosežemo celo vrsto eh, načel eh, in zagotovimo izpolnjevanje zavez na področju migracij. Septembra 2016 je parlament sodeloval v delegaciji pod vodstvom Cecilije Wikstrom, na vrhu o eh, beguncih in migrantih, ki je eh, sprejel eh, slavno njujorško deklaracijo. Torej, mi želimo aktivno vključenost, želimo prispevati k temu procesu. Srečanja z Louise Arbor so bila številna, to je bilo že povedano in pred kratkim se je lahko srečala s kolegi iz nacionalnih parlamentom eh, v sodelovanju z odborom AFET in ob sodelovanju vseh relevantnih deležnikov v tem procesu. Mi že vemo, eh, da se pripravlja resolucija, eh, o kateri naj bi glasovali aprila ki naj bi odrazila našo podporo njujorški deklaraciji in povezanemu eh, procesu, s katerim želimo vzpostaviti sistem globalnega upravljanja upravljanja in izboljšati koordinacijo pri mednarodnih migracijah. Zaradi tega tudi obžalujem, eh, da se je eh, administracija ZDA odločila, da ne bo sodelovala v tem globalnem dogovoru o migracijah. Eh, vendar, in to bi lahko bila priložnost, da Evropska unija prevzame eh, vodenje tega procesa. Naše države članice morajo pokazati enotnost, spregovoriti z enim glasom in podpreti eh, mednarodni režim za upravljanje migracij. In še eh, za zaključek. Rada bi eh, povdarila, da je cilj Evropskega parlamenta, da sodeluje na konferenci, ki naj bi jo eh, letos decembra organizirali v Maroku. Gospa Louise Arbor, ki je generalna sekretarka za medvladno konferenco, bo prav gotovo naredila vse, kar je v njenih močeh, da bomo mi lahko prisotni. Evropski parlament eh, lahko da dragocen prespevek k eh, različnim glasovam, ki spregovorijo v tej razpravi. Treba je upoštevati tudi našo zakonodajno vlogo pri vprašanjih povezanih z migracijami in azilom v EU. Eh, to sem sedaj povedala v imenu. Libeja in sedaj besedo predajam naši gostje, gospe Arbor. Hvala lepa. Dovolite, da se zahvaljujem eh, predsednikom teh treh odborov, ki so mi dali priložnost, da danes pregovorim pred vami nismo še na sredini eh, tega procesa eh, pogajanj o eh, globalnem dogovoru o migracijah. Kot veste, smo zaključili dva kroga od eh, šestih krogov eh, pogajanj eh, predvidenih za sprejetje. Besedilo, eh, besedilo naj bi sprejeli v sredini julija. Eh, eh jaz, eh, Eh, se moram izključiti iz tega procesa, kajti globalni dogovor o migracijah je v rokah eh, eh, držav članic Združenih narodov. Stalni predstavnik Mehike in Švice v Združenih narodih, pri Združenih narodih v New Yorku podpira ta, ta dva ta proces in oni so tudi pristojni za osnutek, o katerem se sedaj razpravlja lansko leto je bilo eh, leto intenzivnih tematskih in regionalnih konsultacij. Do sedaj eh, so eh, se angažirali posod po svetu in lahko vam samo povem, kako pomembno je, da razumemo, da se emigracije na različnih koncih sveta ta prikazujejo na različen način, imajo različno eh, podobo. Tu gre za globalni dogovor in države članice in regije morajo biti odprte, morajo razumeti različne eh, situacije po svetu. Eh, to je toliko bolj pomembno, saj se s pomočjo intervencij držav članic vse bolj zavedamo, da države Eh, izvora, transita in destinacije, eh, eh, nimajo samo ene vloge. Večina držav je tako država, izhodišnja država, kot tudi država destinacije. In migracije se najprej dogajajo na notranjem področju imamo subregionalne, regionalne, celinske eh, in eh, mednarodne migracije v najširši obliki. Nevarno je, eh, če eh, prehitro napovemo konsens eh, v teh pogajanjih, vendar eh, Mislim, da lahko povem, da imamo na določenih področjih konvergenco, če ne celo konsens. Jaz bi si drznila celo povedati, da imamo konsens. Um, najprej bom uh, seveda omenila te splošne zadeve, potem pa eh, bomo prešli k spornim. Torej, v procesu je postalo jasno, da so države članice ugotovile, da mora biti globalni dogovor o migracijah temeljiti na eh, ljudeh. Tu ne gre za trgovinski sporazum, tu ne gre za pretok kapitala, gre za človekove pravice, eh, gre za ljudi. In vsaka priložnost, vsaka država članica je izpostavila tudi pomen suverenosti države. in eh, države imajo dožnost, da nadzorujejo svoje meje in da odločajo o tem, kdo vstopa eh, v državo, ostaja v državi in kdo jo zapušča in v katerih pogojih. Eh, vse to je seveda odvisno od domače zakonodaje in od določenih načel mednarodnega prava, naprimer od načela nevračanja. Ne Eh, ta globalni dogovor eh, ne bo Eh, pravno zavezujoč, tu ne gre za pogajanja o pogodbi in zaradi tega imamo eh, dovolj fleksibilnosti za države članice, ki se lahko dogovorijo za kooperativni eh, dogovor v omejenem času. Po eni strani seveda se mnogi bojijo pretiranih obvez zaradi določenih formulacij. Večkrat je bilo povdarjeno tudi v zadnjem krogu, pogajanj, da je treba videti, kakšna je povezava med migracijami in eh, razvojem. Spomnite se eh, eh, ciljev trajnostnega razvoja in imamo razvojno agendo Združenih narodov. Migracije so prvič izredno priznali v teh razvojnih ciljih, in v okviru cilja 10, ki se ukvarja eh, s potrebo po zmanjševanju neenakosti znotraj držav in med državami. In kot tudi eh, pove sami naslov, tu gre za eh, globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih Eh, migracijah. Tu ne gre za omejevanje migracij, tu gre za spodbujanje varnosti, urejenosti, zakonitosti migracij. In cilj je, da se zmanjša nezakonita eh, migracija, ki je dosti krat povezana z negativnimi vidiki za migrante same, pa tudi za države, države eh, izvora in destinacije. Veliko smo se naučili v okolju začetni eh, fazi konsultacij in med pogajanji. In eh, spomnimo se določenih eh, eh točk. Najprej obseg migracij. Eh, eh danes je eh, 258 eh, milijonov migrantov po svetu, od tega je 25 milijonov beguncev. Eh, to so osebe, ki so živele eh, več kot eno leto zunaj države rojstva oziroma državljanstva. In s tem niso zajeti ljudje v gibanju, se pravi ti, ki so sedaj v procesu migracije. Tu se zajamejo samo eh, že obstoječi migranti, ki so že eh, nekje drugje. Eh, to je dejansko globalni fenomen, je pa to, če dalje bolj fenomen, ki zadeva jug-jug. Večina ljudi se giblje v smeri jug-jug in uh, manjši del pa uh, se giblje v smeri sev, um, jug-sever. Potem uh, sem omenila že države izvora, uh, tranzita, destinacije. In tu imamo pač te geografske kategorizacije. Eh, naslednja stvar, ki je zelo pomembna in ki jo im, moramo imeti v mislih na tem področju, kot tudi na drugih, je eh, resničnost bistveno boljša od percepcije. Eh, žal pa je včasih videti, da eh, diktat javnosti do politike temelji bolj na percepciji kot na dejstvih. Eh, in jaz vas želim spomniti na dejstva, tudi na ekonomske vedike migracij. Migracije so pozitiven fenomen, prav gotovo v ekonomskih. Eh, eh, pogledih. Eh, eh, od teh 258 eh, milijonov migrantov je 48 odstotkov žensk. Ženske migrantke imajo večjo zaposlenost kot domačinke. Migranti domov pošiljajo zelo veliko denarja kot pomoč. 58 odstotkov prihodka porabijo oziroma 85 odstotkov porabijo v eh, državi gostiteljici, 15 odstotkov pa pošljajo domov in to je razvojna pomoč. Tu ti ljudje neposredno pomagajo revnim eh, brez uradnih kanalov in ta denar se odstavlja uporablja za neposredne naložbe v izobraževanje, eh, stanovanja, hrano, eh, opolnomočenje eh, žensk v izobraževanje, podeželskih skupnostih. Eh, Dosti krat pa eh, migracije zlasti povezujejo z nezakonitimi eh, migracijami in tu želim spregovoriti o nekaterih pomembnih vprašanjih. Prvič, gre za vprašanje, ali imamo zakonite ali pa nezakonite migracije. Ta terminologija je že uveljavljena in mislim, da ta najbolj ustreza retoriki o nezakonitih migracijah. Eh, to je povezano s kriminaliteto in to ne ustreza resničnosti. In zaradi tega želim več govoriti o vprašanju zakonite in nezakonite migracije in poleg tega pa želim. Uh, dati, da se moramo znotraj nekega spektra približevati tem vprašanjem. Razlikovanje med zakonitimi in nezakonitimi migracijami uh, temelji na dveh pristopih in mislim, da je koristno, da razlikujemo med nezakonitimi eh, migracijami in nezakonitimi eh, migranti. Nezakonite migracije eh, eh, spodrazumevajo eh, eh, ljudje v gibanju. Eh, ko govorimo o nezakonitih migracijah, govorimo dosti krat o nezakonitem vstopu v državo, eh, o, eh, govorimo o tihotapljanju, o kriminalu, ki je povezan z nezakonitim gibanjem ljudi oziroma z nezakonitimi migracijami. Če pa govorimo o nezakonitih migrantih, govorimo o staležu tako rekoč migrantov. To so ljudje, ki so v državi eh, destinacije in niso dokumentirani ali se pa tam nahajajo na nek eh, nezakonit način. Obstaja razlika med enimi in drugim, eh, zlasti ko se vprašamo, kakšno politiko želimo imeti in kako želimo zmanjšati nezakonite migracije. Naivno bi bilo, če bi pomislili, da to lahko odpravimo, vendar sedanji obseg v določenih delih delih eh, sveta je eh, povzročil čedalje bolj negativen odnos do migrantov in občutek, da so vlade zgubile nadzor nad mejami in prebivalstvom. Zadnji krok pogajen v New Yorku, kjer so bile države članice povabljene, eh, naj eh, si ogledamo, ogledajo ta vprašanja, se je ukvarjal z nezakonitimi migranti. Eh, tu se zastavlja vprašanje, kako naj države članice obravnavajo ljudi, ki so na njihovem ozemlju na takšen ali drugačen nezakonit način. Eh, to je seveda zelo težavno vprašanje, eh, saj gre za vprašanje človekovih pravic, upravičenosti in tako naprej. Obstaja konsens, da eh, so človekove pravice neločljive, nedeljive, da jih ima vsak, neotuljive so in vsi ljudje imajo vse človekove pravice. Če pa Eh, dodamo še ne glede na migracijski status, eh, se eh, pri nekaterih zastavlja vprašanje. O tem pa seveda moramo razpravljati v teku teh pogajanj. Jezik mora biti jasen in sicer pravice, upravičenosti, storitve, temeljne pravice, dostop do storitev, obveznost, nekaj nudenja pomoči in tako naprej. Eh, sedaj so vsi ti izrazi bolj primerni za ustvarjanje zmede eh, kot eh, jasnosti. Celo turisti so upravičeni do določene oblike zašite, ko so na obisku v določeni državi. In migranti v eh, nezakonitih situacijah imajo tudi določene upravičenosti. Hkrati eh, pa ne bi nihče potrdil, eh, da mora vsaka oseba eh, na ozemlju določene države, eh, da bi morala imeti pravico do glasovanja na volitvah. Se pravi, tu gre za vprašanja, katere socioekonomske pravice naj bi nekdo imel, kako bodo države članice izpolnile svoje obveznosti, kako v zakonodaji razlikovati med državljani, tujci, migranti, migranti in nezakonitimi eh, migranti, ki so spremljivi po, eh, v skladu z mednarodnim pravom. Vse to so eh, pomembna vprašanja. Mislim, da je eh, pomembno, da vprašanje eh, nezakonitih eh, migracij in migrantov, ko ju obravnavamo, ne smemo pozabiti, da obstajajo trditve, da bodo pomoči spodbudile tudi eh, ve, več eh, migracij. Vsi, ki berejo študije o tem, eh, bodo vedeli, da se za migracije ljudje odločajo zaradi uh, zelo osebnih razlogov in njihov položaj v državi sprejemnici ni dejavnik, ki bi ga uh, upoštevali uh, v velikem obsegu, če ga sploh uh, obsegajo. Od zločine so eh, jezikovne povezave, kulturne povezave, družinske povezave, skupinske povezave. Vse to je bolj pomembno od samega položaja, eh, finančnega položaja, ki ga bo oseba eh, imela v državi gostiteljici. Torej, mi, mi moramo upoštevati cel spektrum. Ne smemo imeti črno-bele eh, slike. Eh, torej, eh, Mi imamo tu zelo širok uh, spektrum uh, možnosti in rešitev. Nezakonitosti eh, so lahko različne. Nekdo lahko vstopi v državo na posem nezakonit način z eh, ponarejenim potnim listom, eh, z lažno identiteto. To osebo zajamejo takoj po vstopu in edini pravi odgovor bi bil takojšen izgon. To je ena nezakonitost. Imamo pa seveda tudi drug ekstrem, naprimer nekdo, ki mu je turistični vizum potekal včeraj, pa še ni zapustil države. Torej tu imamo različne nepravilnosti, nezakonitosti. In naprimer v ZDA imamo velike dele prebivalstva, pravijo, da gre za 11-12 milijonov nedokumentiranih migrantov, E, oni imajo neurejen migracijski e, status, hkrati pa se e, spoštujejo desetletja zakonodajo in to na brezhiben način izobražujejo svoje otroke, sodelujejo v skupnosti, če se le da in kakšna je torej pravičnost v pristopu do njih. To je, tu je treba dejansko upoštevati celoten eh, spektrum. Eh, mi ne smemo imeti samo dveh možnosti, naprimer izgon ali pa državljanske pravice, temveč imamo cel razpon, naprimer, da se da osnovni eh, pristop, dostop do zdravstvenega varstva, izobraževanja za otroke. Včasih se uporabljajo tudi eh, Eh, požarni zadovi med posameznimi eh, statusi, eh, lahko se pač potem postopoma ponudijo delovna dovoljenja, dovoljenja za prebivanje, vse do državljanstva. Torej, dobro je, ko pripravljamo politike, da ne upoštevamo samo ekstremov, se pravi, da ne upoštevamo samo izgona in eh, državljanstva. Mislim, da je dobro, če se odzivamo na enkratne okoliščine ljudi, držav, ki so včasih eh, države vsega, emigracije in včasih države imigracije. To se lahko spreminja v teku nekaj let. Čez nekaj desetletij se bo uh, svetovno prebivalstvo eh, močno povečalo, porazdeljenost svetovnega prebivalstva ne bo enako merna in mi moramo pač najti nek način, eh, da se bomo se sofisticirano odzivali na kompleksen fenomen in da bo to v korist nas vseh. Tu se bom ustavila in s veseljem bom odgovarjala na vaše vprašanja. Hvala. Thank you, uh, Ms. Abba, for your uh, very interesting and thoughtful remarks. Hvala za te zelo zanimive in prepričljive pripombe. Eh, okrog 45 minut imamo na voljo. Se upravičujem, kaj? Aha. Prosim, naznanite, če želite govoriti. Zaenkrat se vas je pet javilo v besedi. Eh, poskušali smo se zapisati vsa imena. Eh, in od eh, gostje želimo čim več odgovorov, zato bi rad omejil čas za govor za dve minuti, če lahko. Začnemo z Evropsko ljudsko stranko, gospod Keleni. Hvala, gospod eh, predsednik. Dve minuti ste res omejeni. In gospe Arbur bi se sprva zahvalil, da je vcem prišla. Sem poslanec iz Mačarske in sem tudi član odbora za razvoj. Zato eh, sem, želim biti čim bližje ljudem na terenu, kolikor se to da. Naprimer, 25 eh, eh, študentov iz območja v Iraku in v Siriji so dobili štu, štipendijo na mačarskem. To je zelo pomemben vidik, ki ga želim izpostaviti, izobraževanje. Ampak konkretno imam za vas tri vprašanja. Prvo. Vprašal bi vas rad, ali ste znanjeni z izjavo v 12 točkah moje države, ta je bila razdeljena prejšnji teden v New Yorku. Teh 12 točk izpostavlja nekatere pomankljivosti Eh, pri nekaterih evropskih državah. Prvič bi izpostavil le dve izmed teh točk. Ali po vašem mnenju se je pravica do migracije temeljna pravica ali ne? To je, bil, to je za me ključno vprašanje. Drugo vprašanje, kaj mislite o vlogi pravice ostati in pravice vrniti se. 25 strani eh, dogovora sem zelo natančno prebral, ampak zdi se mi, da je to pravi izziv. Namreč v, na neposreden način, če ne dovolj se ne zauzimate do pravice ostati in dejansko pomagate tam, kjer ne bi ljudje ostali, ne posredno. Eh, Eh, se bo to odražalo na migracijah. To je zelo enostavno. Naj vam pokaž, povem primer, če mi dovolite, gospod predsednik. Hvala. Bil sem v Erplu v Ankavi pred dvema letoma, ne prvič, ne zadnjič. Takrat je bilo zelo jasno, da je kvota za Evropo, kaj je to pomenilo, uh, v epilu za migracije je to pomenilo zeleno karto, zeleno vstopnico. In to, ta kvota je za njih nekaj pomenila, nekaj popolnoma drugega kot za nas tukaj v Evropi. Torej, to je lahko zelo hiter in neposreden način, ki se lahko narobe razume kot povabilo. In temu se moramo izogniti. Hvala. Glede na to, ker ste edini eh, v imenu Evropske ljudske stranke, sem vam dal več časa. Hvala, gospod eh, predsednik. Pokazal sem svojo toleranco do Mačarske. Sedaj pa gospa Gomeš v imenu socialistov. Hvala. Uh, gospa Arbur, hvala, da ste prišli in upam, da boste jasno govorili eh, in tudi z generalnim sekretarjem, da pozove evropske države, da izpolnijo svoje pravne obveznosti glede imigrantov in beguncev. Mnogi od njih se namreč zatiskajo oči na tem področju. Zelo zanimivo vprašanje. Ampak ogromno kontradikcije je tukaj. Vprašala bi vas, ali se vam ne zdi velika kontradikcija, eh, ko gre za človekove pravice in eh, urejanje migracije, ta eh, proces iz valete, ki pravzaprav pomeni dajanje sredstev vladam, ki zatirajo, da so še bolj zatiralne, da se ljudje potem ne vedo odpravijo na pot. Primer je eh, naprimer Sudan eh, ali Eritreja ali mnogi bi lahko naštevala. Potem pa Turčija. Kako se vam pa zdi ta dogovor z Turčijo, uh, med, ki ga je sprejela Evropska unija? ko gre pravzaprav za nespoštovanje naših obveznosti. In potem modri karton modra karta. Uh, ali je to način uh, onemogočanja trgo dela trgovcem z ljudmi, ki so pravzaprav glavni na tem področju, kajti uh, e, zakonitih poti pravzaprav ni. In kaj pa evropske vlade, ki ne želijo uh, beguncev in migrantov sprejeti, so jim pa pripravljeni na ta način prodajati svoje potne liste. Kakšne so njihove obveznosti eh, za zaščito lasnih državljanov pred organiziranim kriminalom, ki na ta način vstopa? Ne želijo si bogatih, eh, revnih migrantov, sprejemajo pa bogate, ki se ukvarjajo z organiziranim kriminalom in proti temu nima nič. Hvala in sedaj gospa Cecilija Vikstrom. Hvala, gospod predsedujoči oziroma predsednik. Naj vas toplo pozdravim nazaj eh, v Evropskem parlamentu in odboru Libe. Gospa Arbor, odlično ste opravili svoje delo, zato vam čestitam tudi seveda Združenim narodom na področju oblikovanja politik za migracije. Migracije so, tako kot ste izpostavili, globalni pojav, svetovni pojav. In zato potrebujemo svetovne ali globalne rešitve, tako da enkrat za vselej eh, se rešijo problemi, ki nastajajo pri eh, zakonitem migraciji in na področju azila. V, veliko čast mi je bilo, da sem bila na vrhu, ko je bila podpisana deklaracija iz New Yorka. Eh, To je bilo pomembno tudi za Evropsko unijo. Vsi potrebujemo um, nadaljne delo na tej osnovi, ki je že sama po sebi uspeh. Seveda potrebujemo tudi jasno predanost. Žalostna sem, da je naprimer ravno mm, Mačarska tukaj postavljala vprašanja in povzročala razne probleme. In zato se lahko vprašamo, ali lahko Evropska unija enotno podpre ta proces, ki je, kar je, se res, kar je tako zelo potrebno v svetu danes. Se, s, o, Pravili smo svoje delo in tudi mi predstavljamo velik del sveta in v tem smislu se zelo zauzemate za reformo eh, skupnega evropskega azilnega sistema. Sama sem poročevalka za reformo Dublinske uredbe in zelo sem ponosna in zadovoljna, da smo v Evropskem parlamentu zahvaljujoč odličnemu sodelovanju iz eh, petih političnih skupin, da smo dosegli uh, tri četrtinsko večino vseh glasov za zelo ambiciozno reformo. Eh, veliko izzivov je, ki se jih eh, moramo eh, lotiti in prepričana sem, gospa Arbur, da lahko vedno računate na naš odbor in celotni Evropski parlament v tem procesu. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu zelenih gospa Lokbiller. Hvala. Um, gospa, gospod eh, predsednik in hvala gospa Arbor za odlično uvodno izjavo. V tej političnem eh, telesu ste izpostavili, da je zelo pomembno, da naši podatki temelijo mm, na dejstvih in da je to eh, osnova, na katerih lahko gradimo politiko. Rekli pa ste, da je ta dogovor globalni dogovor o migracijah ali kompakt, je le osnova. V Nemčiji smo pripričani, da je mogoče ženevska konvekcija zaostala oziroma z, zastarela. Uh, Imate pristop, eh, ki izhaja iz človekovih pravic, pri tem ste strokovnjakinja. Glede na to, kar ste že rekli, bi vas prosila, če lahko malo poglobite vaše videnje, kje vidite vlogo človekovih pravic v tem procesu. In rada bi tudi eh, povdarila, kot je rekla gospa Ana Gomeš, kako razumete eh, dogovor z. Eh, Turčijo v luči spoštovanja človekovih pravic. In rekli ste tudi, da, se, da ste v fazi posvetovanj. Verjamem, z, da se lahko v to vključijo člani parlamentov in um, nevladne organizacije. Ampak zanima me, ali um, razen teh formalnih poti ali za Marakeš uh, opredeljate tudi druge poti. Hvala, Barbara Loh. Pilar. In sedaj gospod Epitedeus v zadnjem krogu, zadnji v krogu vprašanj. Hvala. In sicer toplo pozdravljam gospod Arbor in imam nekaj vprašanj, kajti specifičnih tem se ni dotaknila eh, v svojem uvodnem nagovoru da bi lahko sprejeli migrante, morajo države članice upoštevati kriteriji, da je možno sprejeti določeno število migrantov eh, ali pa je kratko malo mogoče sprejeti prekoračitev te zgornje meje. To se je zgodilo v moji državi v Grčiji. Morali smo sprejeti mnoge migrante, vendar pa jih ne moremo poslati naprej v druge države. Mislim, da moramo jasno videti, da če države članice sprejemajo migrante, potem je treba tudi ugotoviti, da obstajajo različne veroizpovedi, eh, različna kulturna ozadja, um, iz teh držav v primerjavi z domačini. Tretje vprašanje. Ali mora neka država imeti tudi možnosti Eh, da migrante zavrne, torej da jih ne spreme, če ima občutek, da to ogroža varnost v državi eh, ali pa eh, spodbuja kriminaliteto v lasni državi. In še zadnja točka, kako gledate na položaj Turčije. Turčija poskuša vedno več ilegalnih migrantov poslati v Evropo preko Krčije. Hvala. Hvala lepa, gospa Arbor. A bi, bi sedaj po krogih odgovarjali ali poznaje na vse? Ne, mogoče bi kar zdaj odgovorila na prvi krog vprašanj. Ampak še veliko ljudi želi govoriti. Dobro, čisto kratka bom. Kar se tiče prvega vprašanja, poznam teh 20, 12 točk eh, mađarske vlade, ki so bili predstavljeni v drugem krogu poja, pogajanj v New Yorku za strani zunanjega ministra. Eh, mislim, da je teh 12 točk eh, nekaj, kar je eno od stališč v Združenih narodih. Eh, glede migracij nimamo skupnega stališča v Združenih narodih ja, še. Obstaja jih kar nekaj. Imamo 22 agencij Združenih narodov, potem pa še eh, mednarodno organizacijo za migracije, ki se ukvarjajo z migracijskimi vprašanji, ki so postavljali skozi leta postopke, eh, načela, smernice in tako dalje. Generalni sekretar je januarja objavil svojo poročilo, eh, ki je njegova vizija, kako obravnavati človeka ekološko mobilnost in seveda tudi ta globalni dogovor, o katerem se eh, pogajajo države članice in ki bo na koncu tisto, kar si države članice želijo. Trenutno Združeni narodi se ne zauzemajo za migracijo, jo ne promovirajo, jo, ampak samo pogajanja potekajo. Generalni sekretar pa je govoril v svojem poročilu uh, in prenesel svoje mnenje in svoje vizijo. Države članice pa se bodo odločile, kako naprej. E, kar se tiče pravnih e, mnen, e, veste, bila sem sodnica Vrhovnega sodišča v Kanadi in ko se to podaja, je treba biti previden, ampak mednarodno pravo o človekovih pravicah pravi, da ima vsaka oseba um, ostati v svoji državi, oditi iz nje ali se vanjo vrniti. To je osnova človeške mobilnosti. V, eh, kaj realno pomeni, da imate pravico izstopiti iz države, ko pravzaprav nimate pravice nikamor iti ali nikamor priti, o tem lahko še razpravljamo. Ne bom se sedaj bolj spuščala v pravna mnenja. Eh, v poročilu generalnega sekretarja eh, ta se je zelo jasno zauzemal za odpiranje več zakonskih poti eden od načinov, ki je inteligenten, je ravno to, da bi se zmanjšalo nezakonito nezakonite migracije. In eh, nekako se je sedaj že tukaj mešalo begunce in migrante. Jasno je treba povedati v okolju, kjer je zelo malo zakonitih poti. Večina ljudi, ki trka na vrata, zaprosi za azil, ker je to edini način, da um, pravno vstopi. In to je v, krazi, v krizi zelo eh, prisotno, zlasti v Evropi v zadnjih nekaj letih, veliko število ljudi. Eh, to so mešani tokovi beguncev in migrantov, ki prihajajo na vrata Evrope in vsi zaprosijo za azil. To so počeli, ker niso imeli nobene druge poti, da vstopijo zakonito. Veliko teh Eh, zahtevkov za eh, azil eh, je nesprejetih zaradi tega, ker velja konvencija iz leta 1951 in ne izpolnjujejo teh pogojev. Torej, pogoj je, da bežijo pred preganjanjem oziroma vojno lahko pregonom vlade v okviru nekega vojnega konflikta. Eh, ljudje iz Sirije in drugih nacionalnosti so bili bolj učinkoviti pri tem, bolj uspešni, drugi pa niso uspeli dokazati, da so preganjani in zaradi tega je bilo veliko težav z vračanjem iz evropskih držav. Za nekatere eh, to pomeni, če so možnosti v nekaterih državah Eh, če recimo dobijo začasno dovoljenje za delo, jim to odpre eh, nove možnosti, eh, dobijo dodatno pomoč in to včasih pomeni, da se migranti vključajo v gospodarstvo, ne v črno ekonomijo, po drugi strani pa lahko so vključen je tako imenovani črni trg dela in bivajo v državi nezakonito. To ni neka rešitev, ki jo komorkoli useljujemo. Proces Združenih narodov pa naj gre za poročilo generalnega sekretarja ali globalni dogovor, o katerem se pogaja. Na noben način ne želi nikomu usiliti nobenega modela. To so pogoje, pogajanja, da bi dosegli dokument, ki ni. Um, zakonsko zavezujoč, ki bo dal kar nekaj opcij in ki bomo upamo odprl eh, čim več možnosti za varno in urejene eh, migracije in eh, onemogočil nevarne in nezakonite migracije. Veliko razprav je potekalo, nekdo me je vprašal, ali bi bil smiselno še enkrat začeti se pogajati o ženevski povprašanju Eh, konvenciji. Naj rečem, da v začetku tega procesa smo, eh, je veliko bilo naporov, da bi eh, priznali kategorijo podnebnih migrantov, ker bi bilo podobno migra, beguncem. Recimo v pacifičnih delih Azije, kjer se recimo obstajajo otoki, ki pravzaprav izginjajo v morju. Obstaja eh, splošna eh, empatija zaradi eh, cunamijev, naravnih nesreč, potresov. Pomoč obstaja iz različnih sosednjih držav. To lahko podpremo, težko pa bomo to formalno podprli ampak eh, gre za v bistvu um, prisilno razseljevanje iz kakršnih koli razlogov um, in kako potem eh, definiramo uh, prostovoljno preseljevanje. Um, Nastajanje puščav se s tem povezuje, kako bomo to razumeli, kdaj je migracija prostovoljna, kdaj je prisiljena in tako dalje. Ampak s tem se ne ukvarjamo v okviru teh pogajev, ki jih pa vidim kot začetek eh, procesa, podobno kot eh, vrh za zemljo iz leta 1992, ko smo se začeli eh, veliko pogovarjati potem o okoljevarstvu. In tako smo prišli po kakih 20 letih do nečesa, čemu pravimo pariški dogovor. Torej se kje smo, sedaj smo res na začetku samega dogovarjanja. Ogromno prostora je za zasebni sektor, eh, poslance, eh, nevladne organizacije, torej to niso države v ožjem pomenu. V New Yorku smo si vzeli čas za vključevanje tako imenovanih. Eh, različnih deležnikov in na Maroški konferenci bo gotovo veliko več prostora za to, kjer bomo eh, po pogajanjih, eh, ki so končala julija, sprejeli ta eh, globalni dogovor. Naj samo še enkrat povem, da ta globalni dogovor ne predlaga nobeni državi, nobene posebne migranske politike, ampak naslavlja vse države na, po svetu. V uh, zalivskih državah je 90 odstotkov vseh uh, prebivalcev pravzaprav iz drugih držav in so delavci. Uh, ogromno število uh, ljudi dela izven svoje države in pričakujejo, da se bodo 20 ali 30 let pozneje vrnili v državo izvora. Torej, to je pojav, ki se pojavlja na najrazličnejše načine. Trenutno uh, ne pogajamo se o ženevskih konvencijah ali konvencijah, ki. Uh, urejajo vojno, ampak eh, sedaj govorimo pač o samo migracijah in o uh, beguncih in zaščiti beguncev. Hvala lepa. Sedaj pa drugi krok vprašanj, zato imamo še dovolj časa. Uh, bomo skrajšali na eno minuto. Gospa Jaroka za eno, za eno minuto Evropska ljudska stranka. Še hvala za vašo predstavitev. Naj vam predstavim svoje izsledke kot antropologinja iz leta 1992, ko so uh, ljudje tisoč, uh, iz uh, Balkanskih vojn prišli v uh, Zahodno Evropo in seveda tudi Turči, Turki v uh, Nemčijo. Veliko vprašanj integracije tukaj. Uh, Mnogo jih je pa prišlo v Nemčijo iz eh, Sirije in drugih vojnih območij v zadnjih dveh letih. Eh, ukvarjala sem se torej za integracijo v Evropi. Moje vprašanje pa je, kakšne so vaše ugotovitve? Eh, sama sem v zadnjih dveh letih bila v Franciji, Belgiji, Nemčiji, Mačarski, Grčiji, Avstriji, Nemčiji prejšnji teden v, pri, med begunci in migranti in sem se pogovarjala z njimi. Uh, torej, uh, tri, uh, migrant, ne le za migranti tretje generacije, ki so moji prijatelji in mojih let, ampak tisti, ki so ravno kar prišli, uh, govorim le o tistih, ki so tukaj v Evropi in ki čakajo na odločitev ali pa so dobili odločitev, da se naprimer eh, morajo preseliti v Estonijo, pa potem zbežijo nazaj z otroki v eh, Nemčijo, eh, ko jih vprašate, zakaj ste se vrnili. Zakaj so se vrnili iz balskih držav, ker so rekli, eh, zelo slabo se ravnali z našimi otroki v balskih državah. Kakšne so torej Eh, skupnosti, eh, ki jih eh, sprejmejo, kako bi, bilo, bi, bi bil najboljši scenarij sociološko in pedagoško. Na mačarskem sem kot sociologinja obiskala migranska taborišča in ogromno jih imamo problemov z, na teh področjih. V 20 letih, naprimer, smo dosegli um, s njihovo in, integracijo, naprimer v, eh, v skupnostih eh, Romov, kako vidite njihovo prihodnost teh eh, ljudi in potem lahko mogoče več govorimo s prihodnosti drugih, ki bi še želeli priti. Gospa Kenge. Hvala lepa. Hvala, Luiz, da ste danes prišli. Zelo pomembno je, da ste eh, se um, osredotočili v tem dokumentu na osebe, na posameznike. Eh, tukaj gre za neko multidimenzionalnost pojava. Pomembno je torej, da delamo skupaj, to je odgovornost držav članic, kot so rekli tudi druge kolegice in kolege, države članice morajo uh, skupaj prevzeti, si deliti odgovornost, da bi čim bolje upravljali ta pojav z, na solidaren način. E, in sedaj se bom dotaknila še nečesa. V tem dokumentu e, govorite o pravni nezavezujočnosti in to so načela, ki jih ne smemo spreminjati v celotnem času pogajanj, še posebej mislim na varnost, človekove pravice, pravico, pravice za vse begunce in eh, migrante. Naj izpostavim eh, proces eh, načelo non-refoulement oziroma načelo nevračanja, ki je vključeno v vse dokumente. Kaj pa uh, španska ladja, ki je rešila 218 migrantov, potem pa je uh, zašla v težave, ker je zavrnila vračanje oseb v Libijo. Hvala lepa za taj v imenu zelenih, gospa Lambert. Right, thank you very much for your Najlepše hvala za vašo predstavitev in tudi za to, eh, kar ste rekli o podnebnih beguncih in tistih, ki so zaradi podnebja eh, razseljeni. Me pa eh, zelo zanima, kako lahko več ljudem, čim več ljudem migracijo naredimo manj težko, kako lahko postane nek, neka bolj pozitivna izkušnja, naprimer eh, spremembe v okviru eh, konvencije eh, mednarodne organizacije združen mednarodne organizacije za delo za domače delavce ali uh, pomen dostojnega dela. Ne prihajajo vsi v Evropo, tudi uh, migracija na jugu so zelo pomembne uh, kako bi lahko dosegli večjo ulogo bilateralnih regionalnih sporazumov. Mislim na aranžma, naprimer, med uh, Šrilanko, uh, da bi uh, preprečila uh, svojim državljankam, da hodijo delat v Saudsko Arabijo ali pa naprimer uh, Bangladeš in drugi, ki, uh, uh, odkudr so odhajali. Uh, um, delavci v Katar graditi um, objekte za nogometno prvenstvo. Torej, kako lahko vse to spremenimo v neko bolj pozitivno izkušnjo za tiste, ki že delajo v drugih državah in se na to bolj osredotočimo na druge države. Um, in ne, da se osredotočamo na te nezakonite eh, vidike migracij, kot to počnemo v Evropski uniji na seznamu so samo še, uh, jih je še pet kolegov iz uh, skupine socialistov in demokratov. To je gotovo najbolj zauzeta skupina eh, danes popovdne. Po eno minuto dam vsakemu, gospod Kester. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospa Arbor. Hvala, gospa Arbor, za vaš stvarn prikaz eh, na temo migracije. Pogled želimo smeriti na situacijo v Libiji. Evropska unija ima eh, posebno odnos do situacije v Libiji eh, in obstaja neobjavljeno poročilo Združenih narodov v tem poročilu, Eh, so zapisani močni eh, očitki eh, glede mučenja strani varnostnih sil napram domačemu prebivalstvu. In sicer je govor o tem poročilu o mučenju, o trgovanju z ljudmi, o samovoljnih aretacijah, o beguncih. In ta dejanja je zagrešila specialna enota e, libijske vlade, ki je neposredno podrejena ministrstvu za notranje zadeve. Naprimer, imamo izjave psihologinje, ki skrbi za te begunce in pravi, e, slišimo, e, da e, ljudi v teh taboriščih e, tepejo, da jih poseljujejo, da jim eh, dajejo nož eh, na grlo, če ne pošljajo denarja, da bodo ubili sina ali hčer. Skratka, zelo veliko je tudi spolne zlorabe. No je vprašanje, kdaj lahko računamo s tem, da bo to poročilo objavljeno. Eh, kajti pomembno je, da mi kot evropski poslanci dobimo to vrstne informacije, da se o tem lahko pogovarjamo tukaj v parlamentu. Hvala. Hvala, kolega Köster. Eh, sedaj pa gospod Freund. Hvala. Kje je mikrofon? Hvala. Naj povem, da sem zelo zadovoljen, da eh, vidim pet žensk tam, kar pravzaprav ni pravilo tukaj in seveda za vsem dolžnim spoštovanjem imamo tudi eh, predsedojočega. To ni problem skupine SV, da se je javilo pet ljudi. To je bolj eh, problem LS-a, očitno tam to nikogar ne zanima. Mi nismo krivi za to, če jih eh, ta tema ne zanima. Vprašanje, ki ga imam, je povezano s tem, kar ste povedali, gospa Arbor, in zelo cenim vašo predstavitev. In sicer ste rekli, da je domneva napačna, eh, da bi Eh, dobro ravnanje eh, z temi migranti pripeljalo še več, eh, do še več nezakonitih migracij. In vedno slišimo podobne argumente. Skratka, tisti, ki niso sprejeli nikogar, pravijo, čim bomo sprejeli, migrante bodo sledili še drugi. In Sam bi želel, da bi povedali eh, nekaj več o tem, kaj govori zopr to domnevo, kaj ti prvotno sto rekli eh, tri oziroma štiri besede na to temo, vendar pa bi želel, da bi na to temo povedali še nekaj več. Hvala. Hvala. Tanja Fajon, naslednja. Eh, hvala predsedajoče tudi z moje strani. Hvala za vaše prispevke, komentarje, za to, da ste z nami tukaj. Imam dve vprašanje in mislim, da se niste še dotaknili te tematike. To, kar bi me zelo zanimalo, je, kako ocenjujete eh, eh, umik Trumpove administracije iz globalnega dogovora. Eh, in ali mislite, da bo prišlo do kakršnih koli konsekvenc, kako gledate na to. In druga tema, ki pa mislim, da je prav tako ekstremno pomembna, je enostavno dejstvo eh, podnebnih beguncev oziroma okoljskih migrantov. To je definicija eh, s katero se vedno nekoliko borimo tu v Evropskem parlamentu, kajti želimo to integrirati v dokumente, vendar pa do sedaj nismo bili pri tem uspešni. Uh, Eh, kako naslavljate to zelo pomembno vprašanje za eh, prihodnost v okviru Združenih narodov. Eh, Anelic, prosim. Prisrčna hvala, da ste prišli. Nazadnje smo se videli v New Yorku z Alino McKeven na temo SDGs. In sicer tudi moje vprašanje gre v smeri podnebnih beguncev. E, sam delam poročilo na temo podnebne diplomacije, kjer se že pojavlja ta tematika, e, kjer smo se sicer odločili, da tega ne vključimo, vendar pa e, moje vprašanje, ali globalni dogovor pokriva ta terminus podnebnih beguncev, če ja, v kakšni meri. In sicer v globalnem dogovoru, v tem kontekstu eh, se o tem ne govori. Eh, in tu je potrebna dinamika. Na to gledamo podobno kot vi, da je definicija ekstremno težavna eh, in v, tej, v tem poročilu o podnebni diplomaciji verjetno to ne bo ustrezno predstavljeno. Zanima me vaše mnenje. Hvala. In gospa Šlajn kot zadnja govornica. Hvala. Zelo pomembno je, da imamo to razpravo eh, v teh treh odborih. Delati bi morali eh, v večjem sodelovanju. Koliko me skrbi eh, in sicer glede tega, kako se te migracije razvijajo. Vidimo jasno tendenco proti sekuratizaciji pomoči in sicer v smeri pogojevanja pomoči in to ovira naše odnose z afriškimi državami in prav tako tudi drugače preusmerja eh, vire, ki naj bi pomagali in ne ustvarja možnosti za mlade Afričane. Bila sem v New Yorku na vrhu in tam sem srečala celo vrsto kolegov in eh, nivo eh, ambicij je bil zelo visok. Eh, upam, da bo vaše delo pripomoglo k zmanjšanju hipokrizije, ki smo jih so jo slišali v New Yorku in da bomo prišli bolj na praktično raven v državah članicah. Dogovori so zelo pomembni tudi zato, da nas spomnijo na to, da je to globalno vprašanje in ne samo evropsko vprašanje in da moramo vsi prispevati za um, revizijo Dublina 2. Ali je možno povedati karkoli v okviru globalnih dogovorov, da bi se izognili kriminalizaciji? Eh, organizacij, ki pomagajo, eh, ki rešujo življenja, eh, kajti nas zelo skrbijo te zadnji dogodki. To je omenil že moj kolega pred nekaj minutami. In sicer je zelo pomembna zadeva, da bi rekli v globalnem dogovoru nekaj, da ne bi kriminalizirali tistih, ki dejansko pomagajo in da bi pravzaprav bolj stavili na globalno partnerstvo. Hvala. Mišlajn. Kot vidim, ni nobenih drugih zahtevkov več za govor in prosim gospa Arbor. Hvala predsedojoči, če smem se bom dotaknila teh vprašanj na bolj kondenziran način, kajti nekateri so zelo specifični, zadevajo posamezne primere in eh, tu nimamo pogleda v te posamezne primere. Eno vprašanje mislim, da se je nanašalo na vprašanje integracije eh, migrantov v deželah gostiteljicah. To je vidik vprašanja, eh, tega smo naslovili v poročilu generalne sekretarja in ustrajamo na tem, da se zagotovi, eh, če imamo praviti z eh, pomočjo migracijskim procesom, da je zelo pomembno, da smo zelo pozorni, kakšne so potrebe družb gostiteljic. Eh, o migracijah se govori na mednarodni ravni, vendar pa je to vključena lokalna raven v mestih, v soseskah, v vseh, eh, ko eh, migranti, bodi si zakoniti ali nezakoniti, še več je pa nezakonitih, ki pridajo v neko regijo in se vsega naselijo v eh, pravzaprav najbolj obobožanih dežel, eh, delih države gostiteljice. Zelo pomembno je, da če želimo spodbujati eh, harmonizacijo in ne zamire med prišleki in državami gostiteljicami, da se spoštojo tudi potrebe družb, ki sprejemajo te begunce. Zelo veliko je vključevalnih politik, ki bi jih lahko implementirali in ki bi um, spodbujali Eh, to eh, vrstno eh, ozračje. Kajti begunci sami, ki so revni, pridejo tja in eh, ljudem vzbojo občutek, da jim nekaj jemljajo. Skratka, eh, policija, politika vključevanja je zelo pomembna vizavi eh, beguncem, tudi vizavi ekonomskim migrantom, bodi si, da so zakoniti ali nezakoniti. In potem še nekaj v zvezi z ILO in dostojnimi standardi dela. Vedno, ko govorimo o migracijah, se zdi, da takoj skočimo na patologije migracij. Večina migrantov, milijonov migrantov, o katerih sem govorila danes, večina njih je prišla eh, po varnih eh, Kanali so tako imenovani legalni migranti. Splošno govorjeno pa se soočajo z različnimi ovirami, ki mislim, da jih moramo nasloviti. Dostojni standardi dela, uh, Eh, potem so tu, je tu ksenofobija eh, in pogosto eh, to spodbujajo nezakoniti migranti. In to se manifestira tudi vizavi tistim, ki so popolnoma zakonito tukaj. Skratka, potrebno meniti standarde ILA v zvezi z dostojnim delom, potem vprašanje. Eh, ki se pojavlja tudi v zalivskih državah, kjer je eh, zelo veliko migrantov eh, in sicer gre za pogodbe z enim samim delo dajalcem, ki imajo očitno izjemno moč nad eh, določenimi begunci eh, in eh, skratka so argumenti, da bi se odšlo stran od tega modela. Ta model je seveda vzpostavljen v določenih državah, ne pa univerzalno. Potem vprašanje domačih delavcev, odvisno ali so tam na zakonit ali nezakonit način. Mislim, da je to vprašanje, ki ilo zaposluje že kar nekaj časa. Um, Mm, in o tem govori tudi globalni dogovor, eh, ko gre za izolirane ljudi, ki so zelo um, pogosto lahko eh, predmet zlorabe. Eh, potem različne omejitve, to je zelo težko vprašanje, da ga ocenimo. Kot sem že rekla, vsak državljan teoretično ima pravico, da ostane, da vstopi ali zapusti neko državo. Eh, in eh, če eh, da jim postavljamo ovire, naprimer za ženske, da gredo, se zdi, da je kršitev teh pravic. Po drugi strani gre tu še za ranljivost mladih žensk, ki delajo na področju oskrbe domov in zelo veliko je držav, ki imajo naprimer starostne omejitve ali pa sicer kakšne druge omejevalne pogoje. Ne morem reči mm, prav veliko o Libiji in o trenutnih eh, dogovorih, eh, ki naj bi eh, bili z EU, z ZN. Bojim se, da nimam dovolj informacij in dokazov o tem, da bi o tem lahko karkoli govorila. Edina stvar, ki se je moramo spomniti, je, čeprav je zelo veliko pozornosti usmerjeno v Libijo, da je zelo široko naš razširjeno nasilje tudi v drugih delih, naprimer v Centralni Ameriki, eh, kjer so pogoji zlasti za mlade ljudi eh, taki, da so nekateri, ki bi eh, rekli, da gre za Eh, nesposobnost države, eh, da bi zagotovila ustrezno eh, zaščito. Potem naj bi povedala tudi nekaj več o dostojni obravnavi zakonitih migrantov, da na to ne smemo gledati kot na spodbudo za druge, da bi prišli. To vprašanje sem povedala povedala na osnovi eh, mojega prejšnjega delovnega področja in sicer sem delala na področju eh, kazenskega eh, prava in eh, mislim, da je to idejo treba eh, raziskati z mnogo previdnosti. Kazn nakaznovanje se pogosto gleda eh, kot na neko formalno zastraševanje. Eh, to ni eh, samo nekaj. Eh, kot vračilo za eh, kazen, kaznivo dejanje, ampak ne bi to preprečili eh, tudi naslednja eh, dejanja. Vprašanje, ali ima to zastraš, učinek zastraševanja na druge, ki bi opravili to deviantno Eh, dejanje. No, potem je to tudi eh, nekaj, o čemer vedno govorijo tudi nasprotniki eh, smrtne kazni. Skratka, ta ideja, da bi ravnanje na določen način spodbujalo ali odvračalo druge, temelji na hipotezi, da gre za identične situacije. In na področju migracije je to argumentacija, ki je precej oddaljena. Morali bi imeti enake okoliščine nepremičnine, vendar pa se to mm, zelo, zelo redko dogaja, kot sem rekla že predtem. Vse, kar vemo o e, odločitah ljudi, da zapustijo domove, da zapustijo svojo državo, da je to povezano z raznolikimi e, dejavnostmi in e, ti dejavniki so zelo osebni. To so tako morali push dejavniki, skratka, spodbuda, da nekdo Eh, zapusti svoj dom na prostovoljen način. In to je spet povezano z družinskimi vezmi, z jezikom, z idealom. Eh, ko gre naprimer tudi za dostop do določenih socialnih eh, storitev. Tu gre za zelo različne hm, hipoteze, ki niso potrjene. Skratka, zelo veliko je tih argumentov, ki vplivajo na to, kako omejiti migracijo. Torej, podnebje, kot sem omenila že prej, eh, ni vprašanje, eh, da je treba priznati vedno večje število okoljskih dejavnikov podnebnih sprememb kot spodbuda, da nekdo zapusti svojo državo um, in obstaja pričakovanja, da bo to postalo še pomembnejše v prihodnosti. Eh, bodi si, da bomo imeli različne protokole, pogodbe, eh, kjer se bodo države pripravljene Eh, pogovarjati o tem, kako zagotoviti mednarodno zagotovljeno zaščito za podnebne eh, begunce. Mislim, da še nismo tako daleč. In eh, bolje je obravnavati begunce v ranljivih situacijah kot v nekakšni košari, ki bi vključevale Eh, tudi eh, podnebne begunce, ki iščejo mednarodno zaščito. Hvala, mislim, da sem pokrila vse. Eh, hvala za vprašanja in odgovore in Lida Mekevet bo zaključila to srečanje. Zahvaliti se želim Luis Arbor za vašo prijaznost, da ste se srečali tudi za našo delegacijo v New Yorku preteklega julija. Eh, in zelo, to je zelo pomemben eh, proces, in spomnili ste nas na to, da imajo države članice pravice pa tudi odgovornosti. Mi kot politiki imamo tudi naše obveznosti v javni eh, razpravi eh, in eh, vemo, eh, da se tema migracij uporablja tudi v predvolilnem boju in da je to tudi eh, del problema. Skratka, hvala, da ste prišli, hvala tudi vsem kolegicam, kolegom. Zdaj pa gremo v eh, prostor 3E2, eh, kjer bomo nadaljevali z delom. Sedaj pa dajem besedo nazaj Davidu za njega.